članic z podatki o oglaševanju, ki cilja na mladostnike in otroke. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena, kot tudi ta točka na dnevnem redu. Glasovali bomo jutri ob pol enih. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, gre za zadnjo točko. Gre za poročilo kolegice Swinburne o regulaciji trgovanja s finančnimi inštrumenti, dark pools in tako dalje. Gospod poročevalec ima besedo 4 minute. Hvala, gospod predsednik. Težko mi bo razložiti tistim, ki ne poznajo finančnega žargona, kaj so dark pools ali mesta prikritega trgovanja. Gleza, financiranje z delne, deleži brez preglednosti. Skratka, gre za nerazkrito trgovanje. To poročilo ocenjuje izvajanje direktive MIFID iz leta 2007, ko se govori o lastniških um, vrednostnih papirjih. Seveda je to tehnično poročilo in tukaj je bilo veliko razprave v odboru, ampak vseeno sem vesela, da smo s trdnim delom kolegov dobili številno podporo kom, uh, kolegov in uh, dosegli smo veliko kompromisov. Glede na čas predložitve tega poročila in glede na to, da bomo o tem glasovali ta teden, mislim, da smo s tem eh, bistveno prispevali k sporočilu komisije o pregledu MIFID-2. To poročilo odraža posvetovanje v odboru. Preučili smo različne. Gospa Swinburne, težko vam sledijo tolmači, lepo vas prosim, da nekoliko upočasnite, kajti sicer vam naši kolegi ne bodo mogli slediti. Through... Evropski parlament s tem poročilom prosi za različne preučitve tr mest trgovanja, ki so trenutno stvar ureditve MIFIDA. Prav tako pa želimo dodatno analizo, da bodo ta mesta urejena na ekvivalenten način. Komisija je lahko morda v svojem dokumentu v posvetu šla korak naprej in širila opredelitev mest trgovanja tudi na tista trgovanja, ki združujejo vse prodajalce in trgovanje kupovalce. S tem bomo lahko zaprli določeno vrzel, hkrati pa ohranili so razmernost in diferencijacijo na področju reguliranih trgov, derivativnih platform in tako naprej. Tisti, ki upravljajo z mesti prikritega trgovanja, morajo zagotoviti zaščito tukaj obstaja potencial zlorabe. Regulatori imajo, bi morali imeti dostop do poslovnih modelov, tako da ne bi prišlo do takšnih razsežnosti, ki bi omogočili razkritje cen. Kar zadeva oprostite obveznosti glede preglednosti pred trgovanjem, smo se strinjali, da je to treba ponovno opredeliti in da je treba standardizirati izvajanje te, uh, teh oprostitev po vsej Evropske unije. Trenutno je potrebna arbitraža med vsemi državami članicami, da bi našli najboljše tolmačenje tega predpisa. Ko smo pripravljali to priporočilo, je bilo jasno, da je največja pomankljivost direktive MIFID – to, da ne obstaja evropski sistem stalnih informacij. Ne vem, kako lahko delujemo v Evropski uniji brez tega orodja. Vsi investitorji, tudi naložbeniki, se strinjajo, da je ta sistem potreben. Ampak v štirih letih delovanja MIFID-a so deleženci na trgu niso uspeli vzpostaviti evropskega sistema stalnih informacij. Seveda, če želimo najti, če ne bomo našli tržne rešitve, je treba podpreti do, drugačno zakonodajo. Lastniški trgi so bili predmet vroče razprave v našem odboru. Govorili smo o plastanju, o hitrem prenosu naročil in tako naprej vendar pa smo težko dosegli sporazum glede vloge različnih udeležencev na trgu, še zlasti glede tega, ali imamo, ali obstajajo kakršnekoli koristi visoko frekvenčnega trgovanja. Tukaj je težko priti do pozitivnih ali negativnih sklepov. Torej, preden predlagamo neke zakonodajne akte, moramo zagotoviti, da bomo imeli potrebne podatke, tako da ne bi sprejeli zakonodaje, ki bi slabovala oziroma uh, otežila delovanje finančnih trgov. Okr zagotoviti moramo tudi integriteto finančnih trgov. Ti trgi morajo zagotoviti prostor za kanaliziranje eh, kapitala in delovanje realnega gospodarstva. To mora biti v središču naših razmislekov, ko razmišljamo o prenovitvi direktive MIFID 2. Najlepša hvala, gospa Swinburne. Prevčujem se, da sem vam rekel gospod Swinburne. Tukaj na mojem dokumentu pač tako piše in zato sem se zmotil. Prosim, da mi oprostite. Obljubim, da se nikoli več ne bom zmotil. Sedaj gremo zopet na sklop Catch the Eye, torej pritegnite pozornost. Glede na to, da je razprava zelo pomembna in glede na čas, ki ga imamo na voljo, bomo dali vsem trim govornikom minuto in pol časa. Prvi je gospod Filip Žuvan. Izvolite. Merci, Hvala predsedujoči, dragi kolegi, gospa poročevalka. E, to besedilo je res zelo zapleteno, vendar v bistvu zakaj gre? Gre za to, da se e, nekaj naučimo iz krize. Ne smemo več delati stvari kot v preteklosti. Res je, potrebno je spremeniti pravila igre, urediti sistem, unesti red v sistem. In tisti, ki, let, ki sedaj izkoriščajo krizo in zaskrbljenost državljanov, dan danes, zato da vse prevalijo na pleča Evrope. Zaradi Evrope stvari ne delujejo, to je zaradi evra. Res je, rešitev je, da eh, gremo ven iz Unije in tako tako dalje. Eh, to pa samo pomeni, da potrebujemo skupna pravila. Če Evropa ne bi bila združena, če bi bili izolirani, potem jih ne bi več bilo. Res je, potrebujemo reguliranje oziroma regulacijo, skupna pravila in eh, skupno regulativo in bolj delujoč sistem. Eh, dragi kolegi, pravzaprav gre za nekaj enostavnega. Skupaj smo močni, če pa smo narazen, potem nas ni več. Najlepša hvala, gospod Segedi, za besedo. Tiste, da nekoliko se ima sod, že sretnim. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se vam zahvalil, da ste tako radodarni s časom vsekakor se bom poskušal odeleževati sestankov, kjer ste predsedujoči vi, tako bom imel več časa za govor. To poročilo, gospe Svimborn, je zelo pomembno. Govorimo o tem, kako je treba urediti trgovanje s finančnimi instrumenti. Kaj je najpomembnejša napaka tega poročila? spodbuja dodatno regulativo. Mislim pa, da je zato prepozno. Predpisi so bili doslej zelo zapleteni in nerazumljivi. Mislim, da je treba iti nazaj, stopiti korak nazaj in razumeti, kaj se je zgodilo. Ne moramo sedaj iz teh ured izuzeti velikih um, investicij. To bi bila napaka. Prav tako moramo podrobno preučiti vprašanje izvedenih finančnih instrumentov in tudi vzpostaviti strožje predpise te direktive, po mojem mnenju, oziroma ti izvedeni uh, um, finančni uh, inštrumenti ustvarjajo uh, inflacijo. Kot tretje, ta dobiček potem se steče v žepe posameznikov in sicer v najbogatejše dele družbe. Kaj pa to pa bo lahko pomenilo konec sveta, če se bodo ti postopki tako nadaljevali? Najlepša hvala. Gospa Basesko ima besedo kot zadnja v tem sklopu. Hvala lepa, gospod predsednik. Poročilo Swinburne si želi vzpostaviti enake, prav, enaka pravila za večstranske sisteme trgovanja. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo enake pogoje tudi pri nadzoru nad finančnimi instrumenti. Najti moramo ustrezno zakonodajo za zmanjšanje sistemskih tveganj in za enakopravna na okopravne pogoje na trgu. Skrbi me, da ne obstajajo informacije o transakcijskih strategijah. Če želimo razumeti, ali trg pravilno deluje ali ne, imamo doslej na, mo- na voljo le regulativne organe, ti morajo dobiti zadostne informacije. To pomeni, da sedaj potrebujemo bolj enovita pravila, tako za tiste dokumente, ki, s katerimi se trguje na borzah, kot za finančne instrumente, s katerimi se trguje druge. Zanimalo bi me, kaj bi bila minimalna pravila za anonimne platforme. Mislim, da bi lahko tukaj zagotovili več informacij. Hvala. Hvala lepa, gospa Basisku. S tem smo zaključili tudi ta sklop govorniko in damo besedo gospodu komisarju Hanu, da lahko zaključi kot zadnji po to točko na njenem redu razpravo. Izvolite, gospod komisar. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik, v imenu komisije in še zlasti v imenu komisarja Barneja bom odgovoril tako povečati moramo preglednost finančnih trgov, zagotoviti moramo, da bodo vsi relevantni akterji podvrženi ustrezni regulativi. To so ključni cilji te komisije in tudi skupine G20. Čestitev bi doktorici Svinborn in tudi odboru za finančne in monetarne zadeve za poročilo o trgovanju s finančnimi instrumenti Dark Pulse, torej uh, eh, mesti prekritega delovanja in tako naprej. To se odvija sedaj ob tem, ko preučujemo direktivo MIFID. Priporočila se tudi vključujejo in navezujejo na razmišljanje komisije, ko sedaj skušamo prenoviti direktivo za leto 2012. To je pomemben element dnevnega reda komisije, ki želi dobiti preglednejši sistem, ki bo v korist celotne družbe. Tukaj se sproža nov nadzorni organ, ki bo začel delovati naslednji mesec. Komisija bo predlagala nove predloge eh, na preostalih področjih po, mla, po leti leta 2011. Tukaj računamo na podporo Evropskega parlamenta pri, pri sprejemanju potrebnih reform in pri zagotavljanju, da se bodo potem tudi hitro izvajale. Kot veste, je MIFID temeljni kamen regulativnega okvira za finančne trge v celoti gledano ta sistem dobro deluje kljub težkim in turbulentnim časom. Seveda so se pojavile določene pomankljivosti. Tehnološki napredek in hiter razvoj finančnih trgov je privedel tudi do tega, da obstaja da nekateri ukrepi, ki so bili vrhunski pred nekaj leti, sedaj so zastareli. Kon začetku decembra smo oblikovali osnutek povabila k posvetovanju. Tukaj se želimo spopreti z vsemi izzivi, hkrati pa menimo, da so prvotni cilji direktive Mifiče vedno veljavni. Tukaj se osredotočamo na to, kako delujejo finančni trgi, kako pregledni bi ti naj bili in kako lahko investitorji imajo dostop do investicijskih priložnosti. Kot osnutek poročila odbora Ekon, tudi mi menimo, da je treba izboljšati regulativo glede novih tipov platform trgovanja. Tukaj moramo upoštevati naravo tega posla in zagotoviti enakopravno uh, ravnanje in položaj investitorjev in vseh aktivnosti terjev kljub določenim neustreznim praksam trga. Prav tako moramo izboljšati preglednost in uvesti nove zahteve pri trgovanju z drugimi instrumenti. Še drugo pomembno poročilo, ki se ga tudi dotika to eh, poročilo, je, da izboljšujemo delovanje instrumentov za naložbe v surovine. Prav tako želimo izboljšati pravila glede zaščite investitorjev. Vsi produkti morajo biti deležni enakih pravil in to bo nekaj, kar bo okrepilo zaupanje investitorjev. Prav tako pa bo ta pregled okrepil nadzor in delovanje finančnih trgov. Zato bomo imeli uh, nov organ za uh, vrednostne papirje in trge delovati želimo z vsemi akterji, regulatorji tudi v ZDA, ki pravčujo enaka vprašanja. Tako bomo zagotovili mednarodno konvergenco in se izognili regulatorni arbitraži. Poslanci in poslanke, poročilo gospe Svinburn eh, prihaja v zelo pomembnem času, ko pregledujemo direktivo. Hvaležni smo za te analize ki so blizu našim izsledkom. To bo vsekakor podlaga za naše nadaljne delo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena. Glasovali pa bomo jutri opovdne. Dragi prijatelji, s tem smo zaključili dnevni red za današnjo sejo. Jutri nadaljujemo z delom